2017 se sedaj nadaljuje, zapisnik je bil razdeljen, besedila, ki so bila sprejeta 31. maja in 1. junija, so na voljo. Kakšen komentar? Zapisnik je s tem sprejet.